Okay. So good morning, colleagues. Uh, welcome to our econ meeting. I'm standing. Kolegice in kolegi, dobro jutro. Nadomeščam gospoda Galtierja danes. Povedati želim, da imamo danes sejo dveh odborov. Zato kmalo pričakujemo, da se nam bo pridružilo še več kolegic in kolegov. Predlagam, da sprejmemo dnevni red, se vsi strinjate, prav. Tretja točka je sprejetje zapisnikov sej. Se strinjate? Prav. Sporočil predsednika ni pod četrto točko. Peta točka je sprejetje osnutka koledarja zasedanj odbora Ekon za obdobje juli do december 2019. Če nihče ne bo ugovarjal do konca te selje, bo koledar sprejet. Se strinjate? Prav. Zdaj pa šesta točka. Poročilo o tekočih medinstitucionalnih pogajanjih. To je torej šesta točka. Nekaj sporočil imam v zvezi s tem. Najprej kar zadeva čezmejno porazdelitev skladov z dne 5. februarja, drugi trialog, kar zadeva čezmejno distribucijo naložbenih skladov, je bil 5. februarja in rešili smo odprta politična vprašanja, zlasti pogoje za trženje naložbenih in investicijskih skladov, za predtržne alternative in za podaljšanje določenih rokov v zvezi z PRIPS, zlasti kar zadeva sklade KNPVB. Prečakujemo, da bo besedilo v tem odboru v naslednjih dveh tednih, potem pa naj bi to na plenarni seji sprejeli v drugem strasburskem zasedanju. Emir 2.1 in Refit 2.1. Četrti in zadnji trialog je potekal 5. februarja, so zakonodajalce sta dosegla načelni dogovor, dosegli smo kompromis, kar zadeva trajanje izuzetja glede obveznosti kliringa za pokojninske scheme. Besedilo se finalizira na tehnični ravni, ponovno posvetovanje v odboru, kar zadeva začasni dogovor, bo v prihodnih tednih. Potem pa še trialog v zvezi s predlogom za uredbo o razkritih v zvezi z trajnostnimi naložbami. Tretji trilog je potekal v Strasburu 12. februarja. Ekipi sta upoštevali in preučevali kompromisne predloge za to, da bi vključili zahteve glede razkritja, tako kar zadeva entitete kot produkte, pa tudi vidike ESG. Naslednji trialog bo potekal 27. februarja. Zdaj pa trialog pregledan, naložbenih podjetij. Ta dialog je potekal 6. in 12. februarja 2019. Evropski parlament in svet sta zdaj spregovorila o vseh ključnih področjih. Začasne kompromise smo našli pri več vprašanjih, naprimer kar zadeva omejevanje bonusov, enakost med spoloma, zahteve glede likvidnosti, okoljske, socialne in uh, upravljalne oblike tveganja, pa tudi vključevanje tvegan IT. Vendar je treba še vseeno storiti marsikaj, najti je treba kompromise v zvezi z področjem uporabe IFR, v zvezi s pravili glede ekvivalence in glede kapitalskih zahtev ter dejavnikov K. Zdaj pa še krite obveznice. Tretji trialog o kritih obveznicah je potekal 13. februarja. Nekaj novih vprašanj smo obravnavali, naprimer struktura zapadlosti, prehodni ukrepi in ekvivalenca s tretjimi državami. O tem prej še nismo govorili, prav tako smo imeli razpravo o kritih sredstvih, zato smo lahko potem bolje razumeli, kakšne so še razlike med obema sozakonodajalcema. Nadaljni trialog je načrtovan za naslednji teden in potem sledijo tehnične seje. Zdaj pa trialog o merilih, tretji trialog je potekal v Strasburu 13. februarja. Ekipi sta dosegli kar nekaj napredka, kar zadeva koncepte za merila, za prehod na področju podnebja in kar zadeva pariški sporozum. Izbrali bomo ustrezna sredstva na osnovi načrta za razogličenje. Merila za pariški sporozum pa bodo vključena v dogoročni sporozum glede ciljev pariškega sporozuma. Naslednji trialog bo potekal 25. februarja. Zdaj pa še pregled SFS. E Prvi trialog o SFS e je potekal 14. februarja 2019. Vse strani so izrazile namen, da bi celoten pregled opravili še tekom pogajanj. Dosegli smo dobro število pozitivnih rezultatov v zvezi z AML, to so ukrepi za preprečevanje pranja denarja. Naslednja seja bo potekala 21. februarja in posvečali se bomo odprtim vprašanjem glede AML ter členom EBA od 1 do 38, zdaj pa Emir 2.2. Četrti trialog je potekal včeraj, rečemo lahko, da smo dosegli napredek na treh področjih, kar zdaj v upravljanje v zvezi z sestavo nadzornega odbora ter volilnih pravic. Drugič, v zvezi z vprašanji v zvezi z nadzorom EUCCP-ja, v zvezi z pristojnostmi nadzornega odbora ter vključovanjem ESME pri sprejemanju odločitev. In tretjič, kar zadeva CCP iz tretjih držav, v zvezi z postopkom za zavrnitev priznavanja in vključevanjem centralnih bank v zvezi s tem. Prav tako smo imeli neformalno razpravo v zvezi z spremembo 22. člena statuta ESCB. Formalni dialog o tem ločenem dosilju bo organiziran v prihodnih tednih. Zdaj pa spet dnevni red. To so bila poročila o medinstitucionalnih pogajanjih, ki trenutno tečejo. Zdaj pa sedma točka. Gre za pregled delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov. Gre za izmenjavo mnen v zvezi z PRIPS, to so paketni naložbeni produkti za male vlagatelje in zavarovalni naložbeni produkti. gre za 42. slot pregledovanja delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov. Kakor veste, vedno ponavljamo, da je za odbor ekon zelo pomembno, da se učinkovito izvaja pregled in nadzor, prav tako nas eh, ti zapleteni in tehnični akti pogosto zelo zanimajo. Menimo, da je javna razprava ključnega pomena, tako z vidika parlamentarnega postopka, kot tudi z vidika parlamentarnega nadzora. Danes se bomo pogovarjali o stanju pri izvajanju PRIPS. Določene določbe PRIPS so že bile del obravnave tekom medinstitucionalnih pogajanj v zvezi z zakonodajnimi predlogi glede spodbujanja čezmejne distribucije investicijskih skladov. In skupni evropski nadzorni organi so sprožili posvetovanje o spremembah PRIPS, o tako imenovanem dokumentu s ključnimi informacijami ali KID. Odločili smo se, da bomo posvetovanje razširili, namesto tega pa bomo tudi objavili izjavo glede podatkov o uspešnosti iz preteklosti. Zdaj pa želim pozdraviti gospoda Bernardina, on je predsednik EOPE, je pa tudi predsednik skupnega odbora evropskih nadzornih organov. Pozdraviti želim tudi gospoda Gentnerja z komisije, on je vodja enote za upravljanje sredstvi pri GD FISMA. Predlagam, da imate vsak kratko predstavitev. Gospod eh, Bernardino, v imenu EJO, pa bi lahko bil prvi, morda pet minut, potem pa bomo imeli razpravo z člani odbora Ekon. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, hvala za priložnost, da sem tukaj in hvala poslancem za to, da sem lahko danes z vami. Sem predsednik skupnega odbora ESA za leto 2019. Hvala za to priložnost, da vam lahko povem več o tem, kako mi delamo na teh delegiranih aktih za KID in KNPVP. Povedati želim, da so ti dokumenti zelo pomembni za to, da se poveča preglednost in primerljivost naložbenih produktov. Z pomočjo standardiziranega dokumenta z v eh, skrajšani obliki. To podpiramo, kajti če bi imeli več nacionalnih pravil in več pristopov, to ne bi pomagalo ne kid, ne prip. Prav tako pa to ne bi pomagalo ne distributerjem, niti potrošnikom, še posebej v kontekstu čezmejnega poslovanja. Zavezani smo k temu, da bomo pregledali obstoječa pravila, če je to potrebno, zato da bo to veljalo za vse oblike PRIPS. Pravila so zelo zapletena, zato je jasno, da jih moramo prilagoditi glede na izkušnje iz realnosti. Potem lahko vidimo, kaj dobro deluje in kaj deluje manj dobro. Zavedamo se, da so deležniki izrazili pomisleke v zvezi z določenimi vidiki trenutnih pravil. To zdaj obravnavamo in iščemo rešitve. V nekaterih primerjih je bilo mogoče objaviti vprašanje in odgovore v zvezi z tehničnimi vprašanji, ampak jeseni lani smo se odločili, da je najboljši način ukrepanja v zvezi s temi vprašanji predlagati ciljno usmerjene spremembe delegirane uredbe PRIPS. Zato smo novembra sprožili javno razpravo, posvetili smo se spremembam scenarijev uspešnosti. Menili smo, da bi bilo treba nekaj storiti v zvezi s tem, kar se je do takrat objavljalo. To je bil del dokumentov KID eh, in to so bila tudi glavna vprašanja v zvezi s tem. Predlagali smo spremembe pri posvetovanjih, zato da ne bi prišlo do podvajanja pri razkritih med PRIPS in KNPVP. Nakratko želim povzeti, kaj so bile glavne teme, ki so se pojavile pri tem javnem posvetovanju. Deležniki menijo, da trenutni scenarije uspešnosti v dokumentih KIP ne smejo biti ocene glede najboljših možnih rezultatov. Vendar še vedno obstaja tveganje, da potrošniki to tako berejo. Deležniki so izrazili pomisleke, da trenutno gospodarsko okolje ne omogoča tega, da bi lahko pričakovali, da bodo na nekaterih trgih donosi v prihodnosti nižji. Predlogi ESA so bili Eh, v splošnem podprti v zvezi z dokumenti KID, ampak, kako smo povedali, hitrih rešitev ni v zvezi z metodologijo ocenjevanja scenarija uspešnosti, zato je bilo predlagano, da bi organi ESA poiskali alternativne pristope za določene vrste KNPVP, kot zadeva naprimer sklade pod aktivnim upravljanjem, velja, da potrošniki in industrija menijo, da je najbolj relevanten dokument prav predhodna uspešnost. In številni deležniki, zlasti iz sektorja upravljanja z premoženjem, so izpostavili, kako pomembno je pogledati, kakšni so stroški. Vse to smo upoštevali, prav tako smo upoštevali pričakovano odločitev so zakonodajalcev, da preloži izvajanje dokumentov KIT za KNPVP za dve leti do konca leta 2021. Zato smo februarja sprejeli odločitev, da ni primerno trenutno predlagati usko usmerjenih predlogov sprememb. Vendar menimo, da je treba nekaj storiti na področju nadzora, zato da zmanjšamo tveganja, zato da preprečimo, da bi se podatki o scenariju uspešnosti narobe tolmačili. Zato smo izdali izjavo organov ESA, zato da spodbujamo konsistentne pristope in da izboljšamo zaščito malih vlagateljev, preden se izvede celovit pregled. V izjavi priporočamo ponudnikom KNPVP, da obvestijo vlagatelje o tem, kakšna so tveganja in omejitve. V objavi februarja smo povedali, da bomo pregled sprožili še letos. Zdaj pa želim izpostaviti tista glavna področja, ki jih bomo obravnavali. Nameravamo pokriti vprašanja v zvezi z uspešnostjo, pa tudi z razkrivanjem stroškov. To bo vključevalo tudi elemente ocenjevanja metodologije transakcijskih stroškov in zmanjšanje prihodkov oziroma donosa zaradi tega. Prav tako bomo začeli z analizo dokumentov KIT v zvezi z objavljanjem uspešnosti v preteklosti. Prav tako bomo posvetili svoje delo morebitnim spremembam delegirani uredbi PRIPS. Če bomo menili, da je treba spremeniti raven 1, zato da bi dosegli optimalne rezultate na ravni 2, bomo predlagali tudi te spremembe. Uredba ima široko področje uporabe in poskrbeti želimo, da dokumenti KID delujejo dobro za vse produkte. Menimo, da je potrebna diferencijacija pri pristopih za različne vrste PRIPS, seveda pa je treba še vedno ohraniti primerljivost med produkti. Na koncu želim povedati, da bomo izvajali tudi preizkušanje za potrošnike, vključno z obstoječimi dokumenti KID in alternativami. Najbolj pomembno je, da ohranimo pregled nad uredbo, namreč potrošniki morajo biti dobro obveščeni in razumeti, kakšni so informacije in kakšni so podatki. Zato, seveda, želimo slišati, kakšno je mnenje evropskih poslancev v zvezi s tem, kako bi lahko izboljšali preglednost in primerljivost dokumenta KID, zato da bi to služilo potrošnikom, kakor je tudi namen. In strinjamo se s tem, da bodo spremembe uredbe PRIBS pripomogle k temu, da bodo razkritja lažja in nekatera manjša. Nekateri manjši amantmaji v zvezi z delegirano uredbo PRIPS bodo prav tako uvedeni v naslednjih tednih. Zdaj moramo poskrbeti, da bo kit za PRIPS deloval za vse produkte, vključno z KNPVP. To bo omogočilo potrošnikom, da bodo lažje primerjali investicijske produkte, prav tako pa bomo zagotovili enake možnosti za vse ponudnike. Hvala. Hvala, gospod Bernardino, za to izjavo. Jaz sem, oziroma vi ste predsednik odborov ESA, zdaj pa gospod Gantner iz komisije. Izvolite. Hvala. Hvala, da ste me povabili sem. Jaz bom spregovoril o naslednjih korakih v zvezi z uredbo PRIPS. Komisija podpira nedavne spremembe, kar zadeva Mm, prips. Mislim, da nam bo to dalo dovolj možnosti za to, da bo dokument kit za prips deloval bolje. Kmalo bom govoril o časovnici. Preden to storim, pa želim izpostaviti, da se strinjamo z parlamentom, da mora cilj biti tam, da bodo dokumenti prips standard glede razkritja tudi za sklade KNPVP. Cilj je, da bi dosegli primerljivost za vlagatelje. To je zelo pomembno. Seveda, ta cilj je zelo ambiciozen, tako politično kot tudi tehnično. Ampak srečujemo se s tehničnimi težavami. Vendar zaradi tega ne smemo izpred oči izpustiti cilja, ki ga želimo doseči. Vedno znova nas prosijo, da gledamo na zadevo širše in da razkritja obravnavamo z vidika vlagatelja. In to počne PRIPS. Zato ne smemo pod vprašanje začeti postavljati temeljnega koncepta primerljivosti in področja uporabe uredbe. Namesto tega se moramo posvetiti praktičnim rešitvam za probleme, s katerimi se soočamo. Komisija meni, da moramo zdaj sprejeti te naslednje korake. 2019 moramo svojo energijo nameniti temu, da rešimo vsa ostala vprašanja na ravni 2. Gabriel Bernardino je že spregovoril o rezultatu posvetovanj organov ESA in o vprašanjih, ki so jih identificirali. Zdaj je naloga organov ES, da razvijajo tehnične rešitve za probleme, ki še obstajajo. Ampak jasno je, da je eno glavnih vprašanj v zvezi s scenariji uspešnosti ter morebiten dodatek uspešnosti iz preteklosti v dokument KIT za PRIPS. Ta vprašanja moramo rešiti še letos. Upamo, da bomo lahko tesno sodelovali z Evropskim parlamentom, zato da bi zagotovili politično razumevanje glede morbitnega nadaljevanja dela. Ne želimo, da bi prišlo do več krogov sprememb PRIPS na ravni 2. Komisija meni, da bi bilo dobro, da bi imeli celovit pregled ravni 2 za PRIPS leta 2019, kako je povedal gospod Bernardino in to bo prav tako podlaga za to, da bodo KNPVP in ustrezni AIF lahko PRIPS uporabili že konec leta 2021. Še bolj nujno pa je, da spremenimo RTS v skladu z rokom za produkte z več možnostmi v skladu z časovnico, ki smo jo sprejeli v nedanem trialogu. Kar zadeva delo v zvezi z RTS, komisija bo sprožila širši pregled RIPS v tem okviru. In prav tako bomo sprožili pregled začasnega izuzetja KNPVP v okviru PRIPS. Ko bomo dosegli dogovor v zvezi z ravnjo 2, bomo predlagali poročilo in potem bomo predlagali tudi spremembe v zvezi z okvirom KNPVP, zato da bi uvedli obvezno uporabo dokumentov KIT za. KNPVP do konca leta 2021 v skladu z časovnico EP. Vsako spremembo KNPVP je treba prenesti tudi v nacionalno zakonodajo. Če se želimo držati nove časovnice, to pomeni, da bodo spremembe RTS morale biti dogovorjene do konca naslednjega leta, prav tako pa je treba sprožiti ustrezne spremembe KNPVP. To sta dva pomembna elementa revizije PREPS. Prav tako bomo govorili o vseh elementih pregleda, kakor je omenjeno v uredbi in ko bodo revidirani RTS začeli veljati, bomo sprožili tudi študijo in preizkušanje dokumentov k ID. Nobenega smisla nima, da izvajamo celovito testiranje teh dokumentov, glede na to, da bo najverjetneje prišlo do velikih sprememb po naslednjem letu. Vendar, ciljno usmerjene spremembe, ki jih uvedemo v RTS letos, je treba seveda najprej uspešno preizkusiti in o njih govoriti. Na koncu še nekaj. Pri širšem pregledu privs je treba nastopiti širše. Dokumentov kit ne smemo gledati samo v okviru privs. V zadnjih nekaj letih je bilo sprejeti kar nekaj sprememb v zvezi z končnimi vlagatelji, ne samo za privs, ampak tudi za MIFID in IDD. Zdaj pa moramo bolj natančno pogledati, kako bi lahko ta zakonodaja delovala skupaj in ali je mogoče izboljšati sinergije. Ali vlagatelji dobijo vse informacije, ki jih potrebujejo, gre za podvajanje, metodologija deluje ali ne, ali pa različni pristopi morda ustvarjajo zmedo. To analizo je treba izvesti skladno z revizijo PRIPS in prav tako je treba iz tega vidika analizirati morebitne spremembe okvira PRIPS. Hvala. So, and, uh, Gabriel, Hvala Sven in Gabriel. Hvala za ti dve izjavi, zdaj pa naša pogajalska ekipa. Najprej morda gospa Beres. Potem pa bomo prisluhnili še kolegicam in kolegom. Hvala. Mislim, da je zelo pomembno, da. pregledamo stanje na področju PRIPS. Vem, da komisija želi, da bi imeli samo en nabor delegiranih aktov, ampak to bo pomenilo, da bo to obravnaval naslednji parlament. Ampak vseeno, mislim, da je treba, da se oglasimo. Nekaj elementov želim izpostaviti. Gospod Gentner je omenil drugo zakonodajo, ki je bila pravkar revidirana in to bi lahko vplivalo na prips. Morda nisem natančno slišala, ampak niste omenili prospekta. To je vprašanje, ki ga vedno znova zastavljam. Mislim, da bi o tem morali vedno govoriti gre za vprašanje, v kolikšni meri ne bi bilo dobro, da bi povzetek tega prospekta bil neke vrste dokument kit ali pa vse blizu temu. Na finančnih trgih ni veliko zakonodaje, ki bi bila namenjena temu, da bi malim vlagateljem zagotavljali pregledne informacije in podatke strategija Unije kapitalskih trgov je, da bi omogočili lažji dostop neprofesionalnim rogateljem. Gre za vprašanje resničnosti podatkov in tudi primerljivosti podatkov. To je ključnega pomena. Vem, da to ni preprosto, vedno znova prejemam pisma upravljateljev investicijskih skladov ali pokojninskih skladov, ki želijo povedati, kako specifično je njihovo delo. Ampak mi smo zakonodajalci in moramo obdržati primerljivost. Dve ali tri teme želim tukaj omeniti. Najprej vprašanje scenarija uspešnosti, zlasti vprašanje uspešnosti iz preteklosti. To je žgoča razprava, tako v okviru pogajalske skupine, kot še zdaj. Potrebujemo več jasnosti. Tudi jaz se srečam. Akterje, ki nekateri menijo, da tega ne bi smeli imeti, drugi menijo, da brez tega ne gre. Kaj menite vi? Kako bi lahko poskrbeli, da to ne bo zavajajoče in kako bi lahko poskrbeli, da bo to torej zastavljeno tako, kot je treba. In povedati moram, da nisem bila v skladu z mnenjem parlamenta v zvezi za kit za KNPVP. To je bilo popuščanje upravljateljem skladov. To nima po mojem mnenju nobenega smisla in upam, da bodo organi ESA ali komisija storili vse, da bo rok dveh let spoštovan in da bomo delali čim hitreje, vključno z možnostjo unoprejšnjega predvidevanja tega dvoletnega roka. Kaj ti, blagovna znamka finančnih trgov pri pristopu do podrobnosti je pač takšna, da ne uštevajo najbolj teh določb v zvezi z dokumenti KIT. Gospod Bernardino je govoril o morebitnih spremembah na ravni 2. Nam lahko poveste, kakšne bi bile domene, kjer menite, da bi to bilo potrebno. Prav tako je govoril o preizkušenih za potrošnike. Pri tem smo ustrali tudi mi. To mora biti izvedeno tudi v skladu z vsemi zadevami, ki sem jih jaz omenila, naprimer prospekt, primerljivost z KNPVP in tako naprej. In še zadnja točka ki ni bila omenjena in tu sem besna. Zakonodajalec je želel, da bi imeli RTS, kajti v dokumentih KIT imamo informacije v zvezi z določenimi merili, kar zadeva besedila. Komisija ima tukaj samo uh, ne primeren pristop, se upravičujem gospodu Gantnerju, taksonomije ne bomo dobili takoj, vidimo pa, da dokumenti Kitintaj krožijo brez ustreznih referenc. To ni razumno in to ni združljivo z tem, kar želi ta komisija doseči na področju upravljanja finančnih trgov vi načrtujete majhno revizijo dokumentov KIT za konec leta in upam, da boste takrat vključili tudi pregled zahtev na prvi ravni. To je zahteva tako za komisijo, kot tudi za organe ESA. Zdaj je tega dovolj. Čas je, da končno dosežete rezultate. Eh, Hvala, Pervanš. Eh, sir pa je na vrsti za ELS. Uh, Hvala za vaše predstavitve. O veliko točkah se lahko strinjamo. Treba je uskladiti vse informacije za potrošnike, eh, vsa pravila. Zahvaljujem se tudi Pervoš, da je omenila prospekt zato ker je to tisti glavni eh, dokument in so tam zbrane tudi druge teme, tudi taksonomija naprimer. In spominjam se, ko smo se začeli pogajati o dosjeju PRIPS, smo dobili tudi obljubo komisije in eh, s tem smo se strinjali, torej, da bodo dokumenti KIT za PRIPS bili taki, da eh, bodo Eh, zelo razumljivi, jasni, da bodo informacije tudi grafično eh, razumljivo predstavljene in to o vseh produktih, eh, ki se ponujajo. Tako bo omogočena tudi večja primerljivost. Razumem pa tudi tehnične in politične ter druge ovire, s katerimi se soočamo. Mislim pa, da je to nekaj, kar parlament želi doseči. In Želimo si, da bi komisija začela z delom na tem področju, tako da bomo uskladili eh, ključne dokumente uh, za PRIPS. Potem pa pretekli rezultati, to je še ena taka pomembna tema, eh, o kateri smo razpravljali že dolge ure. Komisija torej dobro ve, o čem govorimo. Zdi pa se, da nas večino tukaj še vedno skrbi, kako bo s temi preteklimi rezultati. Finančni sektor in nadzorniki niso pravi način, da to zagotovijo, zato ker obstaja tudi dejavnik zavajanja in temu bi se morali izogniti. Eh, imeli smo razpravo tudi o tem, da bi imeli neko oznako za slabe pretekle rezultate, če bi eh, ti obstajali. Ampak zakaj bi dali takšne informacije potrošnikom, eh, naprimer, kot da bi cigarete dali na voljo z nekim majhnim opozorilom, ampak cigarete so še vedno škodljive. Mm, tukaj sploh ne gre za ideološko razpravo, ampak samo za tehnično. In če pogledamo na to z kvantitativnega vidika, um, je vse skupaj še bolj težavno in negotovo. Mislim, da to ni prava pot. Mm. Slišali smo, da če so, slabi, če so pretekli rezultati slabi, potem uh, s tem produkt eh, preprosto uničiš. Torej, v zvezi s tem imamo še nekaj vprašanj in prosila bi komisijo, da to še prouči. Zdaj pa še regulativni tehnični standardi RTS 2. To je nekaj, eh, kjer bi komisija tudi morala narediti korake naprej. No, in ko gre za pravo eh, razpravo in predloge, mislim, da je z tehničnega vidika to prava pot naprej. Eh, sama se strinjam s predlogi za čas na izključitev oziroma izjema, to mora biti jasno, ampak jasno mora biti tudi, da bodo KNPVP prej ali slej vključeni. Ne smemo eh, te uredbe um, spodkopavati in da na koncu dobimo nek model, ki ne bo deloval. Hvala, hvala Sirpa. Nikogar ne vidim iz skupine EKR. No, potem gremo naprej, skupina Alde. Gospa Virnik je ravno kar prišla in nam bo zdaj podala svoje misli. Lahko že začnete? Da, lahko izvolite. Izvolite. Imam vprašanje. V, v kolikšni meri bodo razkritja podatkov vplivala na uh, prips in na naložbene produkte, bodi si pozitu, pozitivno ali negativno, in kako bodo vplivala na to, da se pripravijo bolj celovita poročila o um, um, vseh podatkih o teh skladih torej o donosnosti in tako naprej. In kaj lahko pričakujemo od pregleda PRIPS? Hvala, to so bila zelo uh, jasna, direktna vprašanja. E, zdaj pa Sven Gigold v imenu zelenih, izvolite. Hvala. Najprej moram reči, da se strinjam z večino tega, kar je bilo povedano. Še posebej se strinjam s tem, kar je povedala kolegica Sirpa o preteklih rezultatih. To, da bi akterje prosili, oziroma da bi sploh našli take, ki bi to zanimalo, da bi svoje podatke uh, objavili uh, v okviru posvetovanj o pripsu, že to je težko in nisem presenečen nad rezultatom. Uh, če imamo profesionalne vlagatelje, pa je seveda jasno to, da želijo lahek dostop do podatkov. Ampak če bomo tukaj postavljali neka pravila, moramo imeti pred očmi predvsem male vlagatelje. In tudi, če bomo dali neko opozorilo, eh, naprimer glede eh, podatkov o preteklih rezultatih, eh, pa lahko vidimo, kaj bodo običajni vlagatelji naredili. To izgledajo kot eh, realne številke, bodo rekli. Ehm, to je upozorilo, ampak eh, lahko upamo, da je preteklost tudi nek kazalnik za prihodnost in teh eh, produktov s slabimi rezultati ne bodo več tajali na trg, tržili pa bodo uspešne produkte. Tako to ponavadi deluje pri PRIPS. Ampak to pa ni tržni material, tukaj gre za javne informacije. In zato je ključno sporočilo, ki ga moramo zagotoviti, naslednje. Če vlagate v te produkte, če vlagate v produkte, katerih vrednost ni znana, potem ne dajajte informacij, eh, ki bi zagotavljale neko gotovost. Tukaj imamo dobre in slabe scenarije in eh, to, da obstaja razlika, je pravzaprav dobra informacija, zato, ker kaže na to, da je prihodnost negotova. In zato prosim komisijo in pa tudi skupni odbor, če lahko pojasnijo naslednje. Investicijski vlagatelji imajo mogoče željo po tem, da bi prišli do podatkov o preteklih rezultatih, ampak mogoče bi to lahko dali v podatkovno bazo, ne pa med informacije, ki spremljajo nek sklad. Zato um, mislim, da so te želje razumljive. Morali bi imeti javno jamstvo o tem, da se lahko najdejo tudi podatki o preteklih rezultatih, ne bi pa smeli teh podatkov vključevati v um, nek eh, material, ki je reguliran z Evropsko uredbo. Se pa strinjam tudi s prvonš, da je s tem treba nadaljevati treba je zaključiti ta zakonodajni akt in ne smemo dovoliti, da bi ga uničili različni posebni interesi. Hvala za to, Sven. Izguje, mislim, da ni nikogar. Želi kdo besedo? Kdo iz EFDD? Še kdo drug želi besedo iz kakšne druge skupine ali iz odbora Ekon? No, če je temu tako, če se nihče več ne želi javiti, pa prosim Gabriela in eh, kolega Gentnerja, da odgovorita. Še nekaj z moje strani. Mislim, da je prvonš eh, povedala nekaj pomembnega. Če Unija kapitalskih trgov pomeni karkoli, potem pomeni to, da je treba zagotoviti zaščito za eh, vlagatelje. Vse vlagatelje, predvsem pa male vlagatelje. In če res želimo ustvariti takšno unijo kapitalskih trgov, ne gre samo za investicijske vlagatelje, ampak tudi za male vlagatelje. In to, eh, kako se informacije širijo predvsem njim, eh, to je zelo pomembno. Potrebujemo skupni pristop, da bodo finančne storitve čezmejno delovale to bo dobro eh, na dolgi rok, tako za potrošnike kot podjetja. Če bomo imeli v čezmejnem poslovanju skupni pristop, eh, bo to dobro. To pa zahteva tudi proporcionalen in pa ustrezen odziv na eh, probleme na tem področju. Zagotoviti pa moramo tudi, da bodo informacije ciljno usmerjene, tako da bodo vlagatelji in potrošniki se vsega tega zavedali. Torej, vprašanje je bilo veliko, nekaj v prospektu mati vseh pošasti, eh, so nekateri rekli in tako poimenovali prospekt. Potem časovnica, vprašanje dveh let, eh, kako bo to rešeno, eh, potem KNPVP, kako se bodo odvijala posvetovanja s potrošniki in pa še RTS, regulativni tehnični standardi. Mogoče lahko vsak odgovori v treh minutah. Gospod Bernardino. Hvala, hvala za vse komentarje, vsa vprašanja, vse bomo upoštevali. Rad bi v svojih odgovorih pokril številne točke, ki so bile izpostavljene. Najprej pretekli rezultati. To je zelo pomembno vprašanje. Naj bom zelo jasen. Imeli smo posvetovanje. Oprostite, samo trenutek. Prosim vse skupine in vse kolege, da upoštevate to, da uh, zdaj govori gospod Bernardino. Če se želite pogovarjati vi med sabo, prosim, pojdite ven. Uh, sicer pa prosim za tišino. Izvolite. Glede preteklih rezultatov. Rezultati so bili eh, tukaj kar jasni pri posvetovanju. Uh, Sven, uh, naj odgovorim na tvoje vprašanje. Uh, E, ni šlo samo za zainteresirane strani, samo za industrijo. Vedeli smo, kaj bo industrija rekla in simpatiziram s številnimi vidiki, ki si jih izpostavil, s previdnostjo naprimer. Ampak bilo je tudi zelo jasno iz odgovorov, ki smo jih dobili od potrošniških organizacij, od organizacij malih vlagateljev in tako naprej, da vidijo v teh preteklih rezultatih e, enega glavnih ciljev, kar se tiče e, uspešnosti osebno menim, da uh, informacije o preteklih rezultatih uh, in uspešnosti, da so te informacije lahko koristne, če so standardizirane in dobro definirane. To so lahko koristne informacije. Um, seveda pa morajo to spremljati tudi ustrezna jamstva. Sven, vem, da se ne strinjaš, ampak eh, zato so razprave dobre. Moramo pa biti tudi jasni, nobene metodologije ni niti za prihodnost, za prihodne rezultate, ne moremo um, imeti popolnih napovedi za prihodnost in uh, zato mislim, da je to pomembno. Tukaj so izpostavljeni različni vidiki, uh, tudi različna mnenja, ampak mislim, da lahko nekaj uh, pomembnega za uh, vlagatelje vendarle naredimo, lahko uh, torej jim nakažemo, kaj, kateri produkti so dobri in kateri ne. Um, Prvo še omenila nekaj eh, točk, eh, to vrzeli treba zapolniti čim prej, s tem se strinjam, ne gre samo za potrošnike, eh, ki ne razumejo, ehm, da gre tukaj za dva različna dokumenta. Dosje PRIPS smo začeli, zato da bi vključili in istočasno obravnavali vse finančne proizvode. Zdaj pa imamo vse zavarovalniške produkte, ki izvajajo in upoštevajo PRIPS, ehm, drugi produkti pa tega ne upoštevajo. Potem še nekaj v zvezi z ravnjo 2 um, razkritja. Mi smo razumeli od potrošnikov, da je to še vedno težko razumljivo, tako da bomo nekaj več dela še morali upraviti na tem področju. Potem stroški transakcij. Tukaj je nekaj situacij, ko uh, metodologija prinese določene negativne vrednosti. Še vedno nismo prepričani zelo podrobno, da gre tukaj za rezultat uh, dobrega izvajanja metodologije. Menimo pa, da bi lahko tukaj stvari še malo bolj uh, uskladili, še posebej, ko gre za um, sredstva, ki niso likvidna in tako naprej. Potem so bili omenjeni tudi regulativni tehnični standardi in pa OSG. Moram biti zelo jasen. Če nek uh, dobavitelj zagotovi produkt za e SG, uh, mora to jasno povedati tudi v dokumentu KID. To je torej že prisotno. In mi smo komisiji dali eh, eh, nekaj idej v zvezi s tem, kako naj postopa. Eh, komisija želi to obravnavati bolj celovito, mi se s tem strinjamo. Delo, ki se trenutno opravlja glede taksonomije, Eh, delo, ki poteka tudi v zvezi z ekooznačevanjem, vse to bi moralo privesti do jasne označbe produktov PRIPS. Mogoče bi morali eh, zagotoviti nekaj več informacij potrošnikom, tako da bodo to lahko razumeli. Zdaj pa še eh, Unija kapitalskih trgov in pa povezava z malimi vlagatelji. Brian, strinjam se s tem, to je zelo pomembna točka. Če res eh, želimo imeti globoko unijo kapitalskih trgov, se moramo osredotočati predvsem na male vlagatelje, na potrošnike, ne samo na investicijske vlagatelje in zato smo tudi zelo eh, spodbujali PEP. Um, želimo razviti eh, dokumente KIT tudi za PEP, ki bodo um, prilagojeni tej vrsti dokumentov. Eh, imamo zelo raznolike investicijske produkte, eh, dolgoročne, kratkoročne, pokojninske in tako naprej. In vsak eh, tak produkt zahteva posebej prilagojene informacije. Zato se bomo ukvarjali s tem še naprej in skušali zagotoviti tudi primerljivost. Hvala. Zdaj pa še Sven, da odgovori na nekaj od teh vprašanj. Zelo kratek bom. Uh, Mislim, da mi ni treba veliko dodati. Um, ehm, NSG, e nekaj o tem, uh, kar smo pravzaprav že razložili, mislim, da moramo postopati korak za korakom. Uh, imamo uredbo o um, razkritju, uh, na kateri delamo potem uh, označbe. Uh, ni se nam zdelo potrebno, da uh, obravnavamo vse to paralelno, zato ker bi to vodilo samo v nepotrebna podvajanja. Če pa si ogledamo celotno zakonodajo skupaj, to pa želimo eh, doseči in to tudi delamo. Mislim, da eh, se moramo postaviti v kožo investitorja, eh, kakšne informacije želiš kot investitor, ko želiš vlagati v te produkte. Pogledati moramo, ali sistem deluje, ali deluje vse MIFID in drugi proizvodi, ali delujejo KIT in tako naprej. Torej, Mm, celotna uh, situacija je pomembna, vse skupaj mora biti usklajeno, ampak to nam bo vzelo še nekaj časa. Potem pa še razkriti informacij o stroških. Od ESAS, torej od eh, nadzornih organov, smo dobili poročilo, predvsem na področju zavarovalništva je informacij premalo, to je bilo ugotovljeno in dobro bi bilo, če bi dokumenti KIT za PRIPS lahko to uredili. Seveda pa bi bilo pomembno dati na voljo vse informacije, ki jih potrebujemo. Žal nam je, da teh informacij v celoti še nimamo v tem trenutku. Kar pa se tiče eh, preteklih rezultatov, um, nadzorni organi morajo zdaj pogledati tehnične rešitve na ravni ena. Ni dovoljeno vključiti eh, samo teh eh, preteklih rezultatov, zato se moramo vprašati, ali lahko naredimo neko mešanico vsega tega. Seveda moramo imeti tudi upozorila in morali bi imeti en format za vse. Eh, mi pri tem ustrajamo. Če bi zdaj odprli eh, to vprašanje spet in imeli pri KID, eh, dokumentih KID za PRIPS, en format za ene produkte, drugi format za druge, to po mojem mnenju ni rešitev. Hvala. So, Hvala obema. Hvala Gabrielu in Svenu v imenu nadzornih organov in pa komisije. Mislim, da je to pomembna tema. Uh, V tem mandatu smo že veliko govorili o tem, lahko si ogledamo, kakšni eh, rezultati so izhajali iz vsega tega, nekateri so bili dobri, drugi slabi in to moramo upoštevati za prihodnost. S tem se bo ukvarjal naslednji parlament in naslednji odbor Ekon. Hvala obema. Zelo cenimo eh, vse informacije, ki ste jih danes predstavila. Bomo pa čez eno minuto zdaj začeli z glasovanjem. Eh, naslednja štiri glasovanja zadevajo samo odbor Ekon, potem pa se bodo pridružili še kolegi iz odbora Bač, torej odbora za proračun. So let's go to a test. Let's go to a test. Eh, dobro, bomo imeli najprej eh, testno glasovanje. Glasujte, prosim. Just for econ members, not... Samo člani odbora Econ zdaj glasujejo. Yes, but the only econ members can vote. Zdaj glasujejo samo člani odbora Econ. Lahko pa nas eh, člani odbora za proračun gledajo. Yeah, but I mean, that's always the position. So how are we on numbers? Kako je s številkami? Konec glasovanja. V redu. Torej lahko gremo naprej. Dobro. Pa začnimo. Štiri glasovanja imamo za člane odbora Ekon. Prvo glasovanje je povezano z Emirjem. Predlagam, da v svežnju glasujemo v stavkih 1 in 2, se strinjate. Torej 1 in 2 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Navedbe od 1 do 7 v svežnju, se strinjate, dobro, kdo je za, proti, se kdo vzdrži, sprejeto. Pa še vodna izjava A in B eh, v bloku, da, Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Zdaj pa še končno glasovanje. Resolucija v celoti. Eh, elektronsko glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 42 eh, za, nihče proti, 5 zdržanih glasov. Naslednje glasovanje. Eh, delegirana uredba Komisije o spremembi uredbe 2015-2365 eh, parlamenta in sveta glede seznama. Dobro, prvi in drugi odstavek skupaj. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Navedbe od 1 do 7 skupaj. Se strinjate, da? Dobro. Od ena do sedem v bloku, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava A in B, v svežnu se strinjate, da, dobro. Kdo je za, proti. Prvoč se za ali proti? Za. Se kdo vzdrži, sprejeto. Zdaj pa še vzdrži besedilo v celoti z izglasovanimi spremembami glasujemo. E en član je les preveč, oziroma kar dva. Bom jaz odstranil svojo kartico, še vedno je eden preveč. Zdaj je v redu, dobro, konec glasovanja. Okay. 44 za nihče proti, šest zdržanih glasov. E, zdaj pa točka deset, e, MIFIR, e, postopek brez ugovora, odstavek ena in dva v svežnju, kdo je za? Torej najprej točka deset odstavek ena in dve za, proti, vzdržani, sprejeto, navedbe od ena do sedem za, proti, vzdržani, sprejeto, vodna izjava A in B v svežnu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, zdaj pa še končno glasovanje, glasujemo. One EPP to many. En član je les preveč, dva preveč. Zdaj je v redu, konec glasovanja. 45 za, niče proti, 7 zdržanih glasov. Zdaj pa še zadnje glasovanje, MIFIR, eh, odstavek 1 in 2 skupaj za, proti, zdržani, sprejeto. Navedbe od 1 do 7 v bloku za, proti, zdržani. vzdržani, sprejeto. Vodna izjava A in B v bloku za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še končno glasovanje. O celotnem besedilu glasujemo. E en član e LS preveč, odlično sodelujete, v redu je, konec glasovanja. 45 za, nihče proti, 6 vzdržanih glasov. Hvala kolegi za vaše sodelovanje. Zdaj pa enominutni odmor, da se nam lahko pridružijo še kolegi iz odbora za proračun. Potem pa bom predal predsedovanje.